Ja, messieurs, chers collègues. Gospe in gospodje, kolegi in kolegice, začenjamo z našim delom. Imamo pol ure zamude. Sestanek bomo morali končati do sedme ure, kar pomeni, da bo naš dvojni sestanek malce krajši, Zakaj dvojni? Zato, ker bomo najprej govorili o večletnem finančnem okviru po letu 2020, potem pa tudi o morbitnih novih lastnih sredstvih za evropski proračun. Vse tiste, ki boste sodelovali v razpravi, prosim, da ste kratki in jedrnati. Najprej bi rad pozdravil vse, tiste, ki prihajate iz nacionalnih parlamentov, pa tudi kolege iz Evropskega parlamenta. Pozdravljam kolegico Evgenijo Angelovo, ki je namestnica predsednika odbora za finance in proračun v nacionalni skupščini v Bolgariji. Gospa Angelova bo predsedovala drugemu panelu tega medparlamentarnega zasedanja. To zasedanje je zelo pomembno, ker s tem krepimo vezi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, še posebej, ko gre za proračunska in fiskalna vprašanja. Prvi krok razprave bo posvečen večletnemu finančnemu okviru po letu 2020. Soočiti se moramo z novimi izzivi, z novimi prednostnimi nalogami in s financiranjem teh prednostnih nalog. To je ključni trenutek za posvetovanje z Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Odbor za proračun Evropskega eh, parlamenta se je odločil, da pripravi eh, dve poročili na lastno pobudo, najprej o la, eh, samem večletnem finančnem okviru in na to tudi o lastnih sredstvih. V odboru bi naj ti dve poročili sprejeli ta teden, na to pa na plenarnem zasedanju marca. Carinske dajatve zaenkrat predstavljajo zgolj 10 odstotkov sredstev Evropskega parlamenta in najti moramo nova finančna sredstva. Odbor bo torej pripravil eh, eh, ti dve poročili, čakamo pa tudi na predloge eh, komisije, ki bi jih naj dobili maja letos. Najprej navodila za sodelovanje v razpravi na današnjem sestanku. Kot ponavadi bomo poskušali narediti vse, kar bomo lahko, tako da bomo besedo predali čim večjemu številu poslancev. Kljub temu, da eh, časa na tem sestanku ni veliko, sploh zato, ker je plenarno zasedanje šlo onkraj predvidenega časa. Verjetno danes ne boste dobili besede vsi, ampak eh, več časa bo na voljo jutri popovdan. Še enkrat pa vas prosim, da se držite dvominutne omejitve časa za govor, kolegi in kolegice. Ta čas boste lahko spremljali na zaslonu. Strogi bomo pri dodeljevanju časa, ker časa preprosto ni veliko. Na mizi pred sabo imate dva listka, dve kartici, zeleno eh, kartico za prvi panel in rumeno kartico za drugi panel o lastnih sredstvih. Če želite besedo, potem prosim izpolnite eno od teh kartic in eh, jo oddajte dvoranskemu osebju. To velja tako za evropske poslance, kot tudi nacionalne poslance. Sledili bomo naslednji formuli pri dodeljevanju časa dva nacionalna poslanca in na to en evropski poslanec. In tako naprej. Glede na to, koliko se, bo, eh, se vas bo prijavilo k besedi, bomo to formulo eh, spremenili tekom same razprave. Najprej bom besedo predal obima poročevalcema za večni finančni okvir, Janu Olbrihtu in Izabel Toma, začela bo gospa Toma, izvolite. Bien. Eh, je vais m'exprimer en français. Govorila bom v francoščini. Najprej bi rada pozdravila vse kolege in kolegice iz nacionalnih parlamentov. Dobrodošli v naši sredi. Ste naša druga polovica smo namreč dve polovici, ki skrbita za uh, evropski proračun. Vi glasujete o uh, sredstvih, mi pa o uh, njihovi porabi. In nimamo veliko možnosti za izmenjavo mnen. Mislim, da moramo okrepiti naše odnose v čim večji meri. Nekateri menijo, da imamo različne interese in da so naša stališča včasih nasprotujoča si. Ampak, glede na trenutno strukturo evropskega proračuna in sredstev za evropski proračun, se zdi, da Eh, zmanjšanjem evropskega proračuna eh, povečujemo eh, nacionalne proračune in z zvišanjem evropskega proračuna zmanjšujemo nacionalne proračune. Ravno zato je tako pomembno, da govorimo o lastnih sredstvih. Spremeniti moramo to strukturo sredstev, s katerimi napajamo evropski proračun. Zato želimo v odboru za proračun predlagati, da razpravo o večletnem finančnem okviru pogojimo spremembo strukture sredstev, ki napajajo evropski proračun. Ne gre za to, da bi želeli eh, na nek način zagotoviti avtonomnost evropskega proračuna. Ta proračun želimo rešiti. To je naš cilj. In s tem, ko bomo rešili proračun, bomo rešili Evropsko unijo kot takšno. Vse, o čemer govorimo, oziroma to, kar ugotavljamo pri tej razpravi, eh, je, da je bil večletni finančni okvir 2014-2020 eh, manjši kot prejšnji finančni okvir, če upoštevamo pristop eh, Hrvaške. Celo vrsto rezov je doživel ta okvir. Celo vrsto težav smo našli na naši poti. In prve žrtve teh rezov, teh težav so naši so državljani. Naprimer, eh, mesta in regije, kohezijska politika, na to eh, sredstva za raziskave, na to Eh, sredstva za Erasmus, za študente in tako naprej. Kar se tiče novega večletnega finančnega okvira in kar se tiče tega, v katerem eh, še vedno smo, eh, je treba izpostaviti določene globoke kontradikcije. Naši državljani so popolnoma izgubljeni, ko poslušajo te razprave. Po eni strani namreč pravimo, da bomo poleg tradicionalnih politik, naprimer kmetijstva in kohezije, eh, v Evropski uniji poskrbeli še za druge stvari, za begunce, naprimer, za boj proti terorizmu, za obrambo, za eh, obrambno industrijo. Evropa bo poskrbela tudi za javne naložbe in tako naprej in tako dalje. Evropa bo poskrbela v, eh, v vseh teh primerjih za dodatna sredstva, ampak pri tem dodatnih sredstev v bistvu ne bo. Ti ljudje, ki oznanjajo vse te eh, velike politične odločitve, jim ne namenjajo dodatnih finančnih sredstev. Če želimo biti v odboru za proračun resni, moramo jasno povdariti, da v takšni kontradiktorni situaciji ne moremo več preživeti ko smo vzpostavili, naprimer, eh, Schengen, smo poskrbeli za meje. Eh, jasno je, da potrebujemo varnost na mejah, jasno je tudi, da potrebujemo ustrezne eh, naložbe, ampak vsega tega ne moremo narediti brez dodatnih sredstev. To je trenutno stanje, to je trenutna situacija. In ravno zato želimo zastaviti zelo resno vprašanje o proračunu, ki odraža ambicije, ki so bile oznanjene, ki so bile potrjene in sprejete. S tem se navezujem na razprave v svetu. Številne države članice eh, pravijo, da bo Združeno kraljestvo za sabo pustilo 12 eh, milijard, 12 eh, milijardno luknjo in da tega ne bomo mogli pokriti zgolj z lastnimi sredstvi, da bo treba povečati prispevke. Pravijo, da bomo morali sprejeti določene prioritete in porezati sredstva uh, drugot, v tistih starih temeljih Evropske unije. Seveda moram povedati, da odbor za proračun še ni glasoval o tem poročilu. Vse, kar uh, sedaj omenjam, uh, je torej še vedno v pogojniku. Uh, tako je treba počakati na glasovanje. Uh, v odboru in na to na glasovanje na plenarnem zasedanju. Ampak vseeno bi rada povedala, da so vse te trditve trditve, ki jih podpira eh, večina v parlamentu. Imamo tradicionalno politiko, naprimer eh, na področju solidarnosti, kohezijsko politiko, eh, kmetijsko politiko. To je naložbena politika, ki je povezana tudi z enotnim trgom. če smo ambiciozni, pri teh ambicijah ne moremo začeti z rezi v same temelje, v samo podstat evropskega eh, projekta. Če želimo dograditi neko hišo, zgraditi novo nadstropje, ne moremo ošibiti temeljev te hiše. Vsaj takšno je stališče Evropskega parlamenta. Kot sem dejala, gre za eh, solidarnostno politiko, gre za politiko, ki je povezana z enotnim trgom, gre za eh, politiko, ki jo naši državljani pričakujejo. To je tudi naložbena politika in pri tem ustrajam, eh, zlasti v zvezi s kohezijsko politiko. To je namreč tisti prvi in največji naložbeni proračun Evropske unije. nekateri nam še petajo, da eh, bi eh, morali pri kohezijski politiki naprimer poskrbeti za tiste, ki imajo največje težave. Ampak težava je ta, srednjeročno gledano, da eh, tiste države, ki ne bi dobile sredstev z naslova kohezijske politike, na to ne bi rasle razlike bi se še povečale. Ta logika eh, pravične dodelitve sredstev, glede na to, če je nekdo eh, neto plačnik ali pa neto prejemnik sredstev, je zastarela. A, moram končati. Se upravičujem. No, potem pa bom končala. Napačno so mi povedali, gospod predsednik, eh, mislila sem, da imam na voljo več časa. Takole bom končala. Poskrbeti moramo za naslednji uh, izračun. Poskrbeti moramo za to, da ohranimo trenutno racionalno politiko, brez da, brez da bi rezali v to, kar je že tako ali tako velik izziv, Poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za novo politiko, naprimer eh, na področju boja proti brezposelnosti mladih ali pa eh, na področju eh, begunskih vprašanj ali pa na področju meja. Na to pa moramo upoštevati tudi zahteve sveta, kar se tiče prihodnosti obramne industrije. Po tem celotnem izračunu smo ugotovili, da bomo morali v naslednjem večletnem finančnem okviru poskrbeti za 1,3 odstotka eh, BDP Evropske unije v eh, evropskem proračunu. Morda boste nekateri šokirani, ker še vedno razmišljate o eno odstotnem pragu, ampak izračun, ki smo ga opravili, je razumen in ravno zato moramo poskrbeti za ustrezna sredstva glede na ustrezne ambicije. Teh ambicij pa ne smemo uh, zmanjševati. To je stališče Evropskega parlamenta. Sedaj pa gospod Olbricht za dobrih pet minut. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sem iz Polske, govoril bom angliško, sem uh, soporočevalec poleg gospe Toma. Pravo vprašanje, s katerim se soočamo tako v Evropskem parlamentu, kot tudi v nacionalnih parlamentih, je naslednje. Ali vemo, kaj se bo zgodilo po letu 2020? A vemo, kaj nas čaka po letu 2020 na področju Evropskega parlamenta in eh, na področju različnih dejavnosti držav članic? Odgovor je jasen. Odgovora ne poznamo. Vemo, da nas bo Združeno kraljestvo zapustilo po eh, marcu naslednje leto in ta razprava, ki jo je omenila gospa Tomas, se navezuje torej na prihodnost Evropske unije po letu 2020. Kaj bo ta Evropska unija predstavljala? Kakšna bo in kaj želimo narediti skupaj? Vprašanje torej je, kakšne bodo naše skupne dejavnosti in koliko bodo stale. Kje je denar? Ne moremo dejati, eh, da bomo naredili vse. Ne, eh, videti moramo, kakšne so politične ambicije in kakšna sredstva jih imamo na voljo. Vprašanje je, če bomo leta 2020 eh, imeli dovolj sredstev, če bomo pripravljeni na operativne programe. Če želimo biti pripravljeni 1. januarja, potem moramo biti pripravljeni s končnimi odločitvami v drugi polovici Eh, leta 2019. V parlamentu želimo eh, sprejeti končne odločitve o večletnem finančnem okviru pred evropskimi volitvami. Če nam to ne bo uspelo, potem bo to delo verjetno zahtevalo eh, leto 2019 in 2020 in na to bomo prepozni, kar ne bi bilo nič novega v Evropski uniji, ampak temu bi se radi izognili, zato bi radi z delom začeli takoj. In to je tisto pravo politično vprašanje. A smo pripravljeni delati hitro? imamo šest, sedem mesecev za nekaj, kar ponavadi zahteva dve leti. In to je precej zanimiv primer. Zakaj? Zato, ker zahteva dogovor med eh, glavnimi vladami eh, držav članic in eh, Evropskim parlamentom. Naj vas spomnim, da nas čaka glasovanje s kvalificirano večino za letne proračune. Za večletni finančni okvir pa je treba slediti glasovanju uh, s um, soglasjem. Svet bo glasoval in Evropski parlament bo na to imel priložnost, da bodi si proračunu eh, prižge zelen luč, bodi si rdečo luč. Mi smo pripravljeni na to delo, ampak želimo, da države članice, da svet uh, In tudi nacionalni parlamenti predstavijo to politično voljo, na podlagi katere lahko na to eh, delamo in čim prej dosežemo dogovor. V nasprotnem primeru ne bomo pripravljeni do volitev. In ko govorim o nas, ne govorim o Evropskem parlamentu, govorim o nas, o Evropski uniji. Ne bomo pripravljeni pred spremembo eh, komisije, eh, sveta in parlamenta vse bo na to ponovno na mizi. Naj končam, tudi eh, jutri bomo govorili o večletnem finančnem okviru in mislim, da je to tista pomembna razprava. Razprava o večletnem finančnem okviru je razprava o vseh politikah Evropske unije. To je politična razprava o prihodnosti Evropske unije po Brexitu. Ne gre, ne gre zgolj za to, koliko bo to stalo. Vprašanje je, kaj želimo narediti skupaj po Brexitu. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Olbricht. Besedo zdaj predajam poročevalcu za proračun leto 2019, Daniele Vioti. Na voljo je imel 10 minut, ampak je rekel, da bo govoril samo 7, za kar se mu zahvaljujem. No, vidite, gospod predsednik, kako začenjamo z proračunsko razpravo v Italiji. No, šala na stran. Hvala lepa predsedniku, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki ste danes tu. Ta teden je vedno zelo pomemben za to, da opredelimo skupne smernice, tako nacionalni poslanci kot tudi evropski poslanci. V letošnjem letu je to še toliko bolj pomembno, prav zaradi vsega, kar je prej povedala že kolegica Toma, pa tudi kolega Olbreht je povedal kar precej stvari o večletnem finančnem okviru. Resno se moramo usklajevati v okviru finančnega okvira. Tudi leto 2018 bo izjemno pomembno z tega vidika. Evropska komisija bo sprožila postopek za opredelitev novega finančnega okvira, potem je treba zaključiti pogajanja tudi o Brexitu. V tem kontekstu je proračunski postopek za leto 2019 Postopek, v katerem nas bo čakalo ogromno izzivov, namreč šlo bo za zadnji proračun v trenutnem večletnem finančnem okviru. Parlament bo tako imel zadnjo možnost, da zagotovi kontinuiteto pri prednostnih nalogah. Kot splošni poročevalec se nameravamo sredotočiti na tri ključne točke, ki jih bom z vami tudi delil. Najprej so to običajne dejavnosti, ki so že zajete v letne proračune Evropskega parlamenta, gre za rast, za poslovanje. Bi se pa rad osredotočil predvsem na to, da zagotovimo pravi socialni stebr v Evropi. Socialno politiko potrebujemo, s katero bomo pridobili ponovno zaupanje državljanov. Podpreti je treba tiste države, ki nosijo največje breme zaradi migracijskih tokov. Sočasno pa moramo nadaljevati z nudenjem pomoči tistim državam, odkudr prihajajo ti migracijski tokovi, zato da bomo tekom časa lahko odpravili korenine, vzroke, zaradi katerih prihaja do migracijskih tokov. E okrepiti je treba tudi evropsko obramno politiko. V Göteborgu so naši voditelji vodje vladi držav natančno opredelili prednostne naloge. Rekli so, da moramo okrepiti pobudo za zaposlovanje mladih. To je osnova. Lansko leto smo tudi zahvaljujoč odličnemu delu mojega predhodnika Murešana zagotovili 400 dodatnih milijonov evrov. Leto 2019 je leto, ko bomo morali zagotoviti več sredstev za jamstvo za mlade, za zaposlovanje mladih. Veliko smo že storili na tem področju, ampak tretja proračunska vrstica je vedno premalo financirana. Zato moramo resnično okrepiti tudi Frontex, Eh, evropsko agencijo za azil, pa tudi dodatna sredstva za vse programe na področju migracij. Kar zadeva Evropsko obrambo, čisto na koncu, komisija je pripravila pripravljalni ukrep v višini 12 milijonov evrov, to pa je vezano na sporazum, ki je bil podpisan strani Mogherinijeve in obrambnimi ministri državami, držav članic. Tudi tu bi morali storiti korak naprej, zato da bi Evropska unija postala pomemben akter na svetovni geopolitični šahovnici. Potrebujemo ustrezna sredstva, če želimo to doseči. Kolegice in kolegi, da dosežemo vse to, pa potrebujemo močan proračun, ne zgolj večletni okvir, temveč tudi proračun za prihodnje leto. Ne smemo upoštevati zgolj logike pravičnega povračila na lošno nacionalni ravni, temveč moramo ustrajati na evropskem proračunu. Šli smo, da naj bi oblikovali finančne instrumente, tudi eksterne so na finančne instrumente, ki jih naj ne bi parlament demokratično nadziral, ampak to ne gre. V zadnjih letih smo razvili kar nekaj proračunskih tehnik, ko gre za sprejemanje takšnih instrumentov, če pomislimo naprimer na EFSI, Ampak vseeno ostaja ta potreba potem, da ohranimo prerogative Evropskega parlamenta, kot so ti opredeljeni v pogodbah, ne zato, ker se nek vodja vlade ali države odloči, da nam morda ta pravica pripada. Ne smemo pretirano zauzemati takšnega pristopa v okviru teh instrumentov, kajti na tak način bi spodbujali predvsem tehnokratske politike, ki so oddaljene od želja in prednostnih nalog državljanov. Ampak kot vemo, Evropski parlament ne more sam opravljati tega dela, seveda moramo pri tem sodelovati s svetom, tudi pritiskati na svet. Svet od Evropske unije terja vedno več dela, nalaga nove pobude, od Unija zahteva, da popravi pomankljivosti držav članic, ne zagotavlja pa dodatnih proračunskih sredstev. Zato morate vi, kolegice in kolegi, v nacionalnih parlamentih skupaj z nami storiti več za to, da bomo v teh zadnjih dneh dela lahko dosegli več. Želimo si, da bi se po tem tednu tudi vi lahko vrnili nazaj v nacionalne parlamente, da bi pritisnili na nacionalne vlade. Tudi mi bomo pritiskali na nacionalne vlade, tudi sam, sicer ne vem, kakšna bo naša vlada po 4. marcu, kaj te, kot veste, nas čakajo dokaj zahtevne volitve. Vsi skupaj bomo skušali torej, preseči ta razdrobljen mehanizem, ki smo mu prepogosto priča med pogajanji. Še zadnjih nekaj besed, mislim, da se bom s tem držal do deljenega časa. Ta razprava bo prava priložnost za to, da opredelimo skupno delovno strategijo. Vi in mi smo edini pravi predstavniki državljanov. Nas so namreč izvolili na splošnih oziroma evropskih volitvah potrebujemo skupno delovno strategijo, ki nam bo omogočila, da sodelujemo in da ob koncu leta sprejmemo proračun, ki nam bo omogočil, da se soočimo z vsemi realnimi izzivi. Tako bomo vsaj skušali pomiriti tudi državljanke in državljane v Evropi. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Vijoti. Gospod Vijoti je omenil, kakšne so posledice togosti večletnega finančnega okvira ko smo se tako stlačili v nek ozek korzet za naslednjih sedem let, ko se težko soočamo z nepredvidljivimi okoliščinami in izdatki. Zato moramo pristop spremeniti. Komisiji smo poslali proračunsko galaksijo, to je zgleda na približno takole. Gre za različne instrumente, specifične finančne instrumente, druge finančne instrumente. Ne vem, ali v nacionalnih parlamentih poznate to situacijo. Namreč mi jemljemo malce sredstev iz evropskega proračuna, potem za te finančne instrumente zaprosimo tudi nacionalne države. Ne vem, ali imate vi pregled nad vsem tem. Mislim pa, da bi morali biti vsi bolj pozorni in doseči proračunsko enotnost. Hvala lepa, gospod Vioti. Sedem minut ste res govorili, zdaj se nam je pridružil tudi Žordi Sole, ki mu besedo predajam prav tako za sedem minut, če se strinja. Um, uh, Hvala, gospod predsednik. Bom govoril angliško. Najprej bi rad prisrčno pozdravil kolegice in kolege iz ostalih parlamentov. Naj podarim par elementov iz prihodnega večletnega finančnega okvira, nekaj temeljnih zamisli, ki so za našo skupino pomembne. Prva zadeva. Večletni finančni okvir bo po letu 2020, tako kot vsak letni proračun, pomemben ne zgolj zaradi številk, temveč tudi zaradi politične vizije. No, vse zadnje bo ta sedemletni finančni okvir temelj za to, da bomo lahko vse te številke preoblikovali v politične prednostne naloge. Pogovoriti se moramo o tem, kaj moramo storiti, česa nam ni več treba početi, česa sploh ne želimo več početi identificirati moramo svojo smer, katere politične cilje skušamo doseči, to je treba potem tudi ustrezno prevesti v številke. Bistvenega pomena je, da imamo skupne cilje in da se mi odločamo o tem, kako bomo doseganje teh ciljev financirali. Vprašanje pa je, ali sploh imamo skupne cilje. Ali imamo v tem trenutku skupno vizijo o tem, kakšna naj bo Evropska unija v prihodnjih letih. Ali smo upravili intenzivno poglobljeno razpravo o prihodnosti Evrope, preden smo se lotili poglobljene razprave o naslednjem finančnem okviru? Ali smo se pogovarjali in tudi dosegli zaključke, ki jih vsi delimo? Kljub dobrim namenom komisije imam sam glede vsega tega kar nekaj pomislekov. Drugič, vedeti moramo, v katero smer gremo. Ampak prav tako pomembno je, da se zavedamo, kje smo v tem trenutku. Realnost je, da je evropski proračun zgolj en odstotek celotnega BDP-ja vseh držav članic. Nekje dva odstotka javnih izdatkov v Evropski uniji predstavlja. In v zadnjem desetletju smo bili priča upadanju višine proračuna, čeprav so se izdatki povečevali. Po mojem mnenju trenutni proračun ne odraža visokih ambicij in jasne politične zavezanosti k močnejši, bolj integrirani Evropi. Zato se mi zdi, da bi mi v parlamentu morali biti ambiciozni. Predlagati bi morali obsežnejše finančne zneske za prihodnja leta, da bomo lahko svoje zaveze uresničili v praksi in naredili Evropo močnejšo in bolj integrirano. Tretjič. Po našem mnenju je treba proračun jasno uskladiti tudi z cilji z področja trajnostnega razvoja vse skupaj treba opredeliti bolj celovito. Če povem drugače, evropski proračun bi moral zagotavljati tudi odziv Evropske unije na vse izzive na področju trajnostnega razvoja. Potrebujemo lasten evropski odziv na te res nujne preteče izzive. Zato predlagamo, da bi se v naslednjem večletnem finančnem okviru osredotočili na naslednje prednostne naloge odpravljanja vse večjih neenakosti med ljudmi in ozemlji znotraj Evropske unije? Proračun, ki se osredotoča na varovanje planeta, boriti se moramo proti podnebnim spremembam, spodbujati energetski prehod. Leta 2015 so vse države članice Evropske unije v Parizu tudi podpisale in ratificirale Pariški podnebni sporazum zdaj pa je čas, da zadeve začnemo resničevati v praksi. Evropski proračun mora biti nekoliko bolj zelen. Gospod Baroso je nekaj let nazaj predlagal, da bi morali imeti vsaj 20 odstotkov sredstev, ki bi jih namenjali ukrepom za boj proti podnebnim spremembam. V naslednjem večletnem finančnem okviru bi morali ta delež povečati na 30 odstotkov, zato da bi upoštevali s tem tudi nove evropske mednarodne zaveze, ki izhajajo iz pariškega sporazuma ali pa iz ciljev trajnostnega razvoja. Tudi metodologijo za izračun izdatkov, ki so vezani na podnebje, je treba preoblikovati, da bo metodologija skladna s sporazumom, da bo bolj celovita, ko gre za institucije, da jo bomo lažje upravljali in da bomo lahko zagotovili tudi boljše spremljanje. Potem je tu še ena prednostna naloga in sicer več bi morali vlagati v prihodnost, več bi morali vlagati v prihodnje generacije, tudi preko ukrepov in programov, kot so Erasmus, pobuda za zaposlovanje mladih, več moramo vlagati v prihodne tehnologije, tudi preko raziskovalnih programov, tudi v prihodnjo infrastrukturo. Pogosto pozabljamo na kulturo. Mislim, da bi morali več vlagati v kulturo izdatki za raziskave in inovacije bi morali biti znatno povečani, še posebej bi se morali sredotočiti na okoljske in družbeno pomembne vidike. Zelo malo sredstev v trenutnem finančnem okviru namenjamo za zelene raziskave in zeleni razvoj. Nespremenjeno v primerjavi s prejšnjimi programi iz prejšnjega okvira. Kar pa zadeva sklad za povezovanje Evrope, te naložbe bi se morale prav tako bolj osredotočiti na čezmejne prometne mreže in mreže čistih energij. Še par besed in zaključim. Za našo skupino je zelo pomembno to, da Evropska unija odigra pomembno vlogo pri migracijski in integracijski politiki. To bi morali vključiti v naslednji večletni finančni okvir. Bojim se namreč, da kadarkoli razpravljamo o migracijah, je prevladojoč diskurs v Evropi vezan na varnost in na eksternalizacijo varovanja meja. Evropska unija mora sama prispevati k temu, da bomo zagotovili bolj pametno upravljanje migracijskih tokov, ti tokovi naj bodo varni, zakoniti, več sredstev je treba nameniti humanitarni pomoč, pomoči, potem potrebujemo tudi programe preseljevanja in druge alternativne zakonite poti da bodo države sprejele več beguncev. Poskrbeti moramo tudi za integracijske politike, ki bodo spodbujale migrante in begunce, da se vključijo v izobraževalni proces in na trg dela. Še zadnja pripomba. Evropska unija mora biti politično in finančno dosledna. Kaj imamo v mislih? Tisto, kar želimo doseči znotraj Evropske unije, moramo spodbujati tudi izven Evropske unije, drugot po svetu. Spodbujati moramo demokracijo, mir, človekove pravice in seveda trajnostni razvoj. Za vse to pa potrebujemo veliko bolj močno Evropo na globalnem otru. Hvala. Šolej. Hvala lepa, gospod Solej. Tako, zdaj pa besedo predajam tistim kolegice in kolegi, ki ste za besedo prosili. Ugotavljam, da so zgolj nacionalni poslanci in senatorji zaprosili za besedo v okviru tega prvega panela. Evropski poslanci očitno niso pretirano zainteresirani, ampak zdaj vidim, da še nekdo dviguje lističe. Kolegica Müller iz Nizozemske. Eh, ja, mm, sem gospod Mulder, ne gospa. Se opravičujem, gospod Mulder. Izkizem. Mislim, da je bistveno zavedanje o tem, da je vsak evro moč porabiti le enkrat. Vsi se moramo tega zavedati. V politiki moramo praviti težke izbire. Če pravite, da boste porabili več sredstev, morate tudi povedati, kje boste sredstva privrčevali. Malo nemiren postanem, ko začnete govoriti o ciljih. vlade je treba prepričati v to, da zagotovijo dodatna sredstva. Ampak, če bomo porabljali več, to pomeni, da bodo nacionalni parlamenti morali na nacionalni ravni krčiti proračune ali pa zvišati davke. To pa niso priljubljeni ukrepi. Ne morete reči, da če Evropa ne bo krčila svojih sredstev, bodo države članice morale dvigniti davke ali pa skrčiti svoja proračunska sredstva. Uh, Parlament se bo skrčil zaradi Brexita, kar pomeni, da bo tudi proračun manjši. Maja naj bi podali dodatne predloge za dodatne izdatke, ampak preden se to zgodi, se mi zdi, da bi morali preveriti učinkovitost porabljenih sredstev do sedaj. Tudi računsko sodišče je izrazilo svoje mnenje s tem v zvezi. Tudi mi smo prebrali poročila o posameznih projektih, tudi evropskih projektih, ki se niso dobro izpeljali vajali. Šlo je naprimer za prazna letališča, ki ste jih financirali z evropskimi sredstvi, postavljali ste letališča v regijah, kjer spoh ni prometa. Tako da, če boste zahtevali povečanje proračunskih sredstev, boste morali povečati davke eh, državam članicam, pa to ne bo povšeči. Zato se mi zdi, da bi morali probleme reševati skupaj. Naprimer, ko gre za priseljevanje, ko gre za podnebje, ko gre za varnost. Najprej moramo preveriti, kaj je na voljo v okviru proračuna v tem trenutku. Preveriti moramo tudi prednostne naloge, kajti tiste iz 80-ih let je treba posodobiti. Hvala lepa. Gospa Margarita Marquez je naslednja. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem panelistom, hvala lepa vsem poročevalcem, poročevalcem v senci, hvala lepa za vse informacije v zvezi s tem, kaj se trenutno dogaja v okviru priprav na naslednji večletni finančni okvir. Tri pripombe. Najprej, kohezija. Lahko podprem pomisleke, ki jih je izrazila Izabel Toma. Še posebej, če želimo na področju kohezije storiti več. Trenutno jo šibimo. Kohezijsko politiko moramo okrepiti, če želimo najti odgovore na nove izzive. Sama govorim o novi generaciji kohezijskih politik, ker moramo nove kohezijsko politiko oblikovati tako, da bomo vanjo vključili tudi druge politike, naprimer politiko na področju migracije, kot so to storili španski kolegi, naprimer. V velikih metropolah je treba zagotoviti dostop do dela, do šol. To so kohezijski projekti, ki jih vodimo v metropolah. Kohezijsko politiko je treba povezati z novimi izzivi, ne smemo jo nikakor ne ošiviti. Druga pripomba. Lastni viri. Dejansko moramo povečati delež držav članic, predlogi s tem v zvezi so že na mizi, se pa moramo lotiti tudi pogajanj, zato da bomo države članice, ki običajno niso ravno pripravljene več prispevati v evropski proračun, z novimi izzivi. Pripričati jih moramo v to, da naprimer obramna politika ali politika varovanja meja predstavljata politik, politike, ki zadevajo tudi tiste države, ki imajo običajno precejšnje težave s tem, da dodatno prispevajo v evropski proračun. Naš ministerski predsednik je rekel, da je pripravljen podpreti tudi davek na finančne transakcije, davek na digitalno gospodarstvo in tudi davek na oglično gospodarstvo pri lastnih virih nas čaka drugi panel. Še tretja pripomba. Portugalski parlament je oblikoval posebni odbor, ki bo spremljal pogajanja o večetnem finančnem okviru. Torej, ta pogajanja v tem trenutku, pa tudi kasnejša dvostranska pogajanja med eh, portugalsko in evropskimi institucijami. Hvala lepa. Zdaj, no. Hvala lepa. Zdaj pa Jose Manuel Fernandez evropski poslanec iz Portugalske. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsi vemo, da smo v Evropski uniji zelo ambiciozni. Strategija 2020 je dokaz za to. Strategija 2020 je strategija, ki smo jo sprejeli vsi, vse države članice, vsi parlamenti. En odstotek proračuna je namenjen za to in mi želimo s tem storiti vse. To je zelo majhen proračun za vse cilje in ambicije, ki jih imamo. Razprave bi se morali lotiti na drugačen način. Potrebujemo metodo seštevanja. Ne bi smeli imeti top-down, temveč bottom-up metodo. Ne bi smeli odštevati. Vsaka država bi morala povedati, kaj želi. Seveda se morajo predhodno tudi dogovoriti, ko gre za raziskave in inovacije, ko gre za mlade, ko gre za kohezijsko politiko, ko gre za migracije, ko gre za solidarnost. Potem pa bi naredili izračun, sešteli bi in prišli do končne številke ampak z enim odstotkom 1,1 ali 1,3, kot pravi parlament, nam to ne bo to dos uspelo doseči. Razlog je enostaven. Cilji strategije 2020 se še niso uresničili. Ogromno novih izzivov nas čaka na področju migracij, varnosti in obrambe. Mi želimo biti kos nalogi in ponuditi odgovore državljanom. Potem je pa tu še Brexit, Brexit pomeni 10 milijard evrov manj na letni ravni, 1,3 odstotka, to ni neka spektakularna številka. Gre za 175 milijard ev, milijonov evrov letno. To pa res ni neka spektakularna številka za 27-terico, ampak s tem bomo vsaj lahko ponudili odgovore. Saj zaključujem. Svet niti ne mora biti proti temu. Če si preberemo izjave vseh držav članic, vseh držav članic, tudi 1,3 odstotka ni dovolj za vse tisto, kar države obljubljajo evropskim državljanom. Hvala lepa. Merci, merci. Hvala lepa, hvala lepa za ta prispevek. Kolega Kokos je naslednji iz Romunije. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea privind viitoarea finanțare a. Hvala lepa, gospod predsednik. Razpravljamo o prihodnem financiranju Evropske unije, ampak te razprave ne moremo opraviti, če se nismo nič naučili iz preteklega finančnega okvira 2014-2014. V tem večletnem finančnem okviru smo dali Evropski uniji na voljo veliko sredstev in ta sredstva smo porabili za to, da bi zagotovili odgovore na krize in na druge politične prednostne naloge v Evropi. Ampak v trenutnem večletnem finančnem okviru smo imeli na voljo premalo sredstev za soočanje z vsemi izzivi v Evropi, kar pomeni, da moramo spremeniti samo strukturo zagotavljanja prihodkov Mario Monti je leta 2016 skupaj s svojo skupino strokovnjakov podal predloge s tem v zvezi in če bomo te predloge upoštevali, bo večletni finančni okvir bolj predvidljiv, bolj stabilen, zagotavljal bo tudi več preglednosti za evropske državljane, kar pomeni, da potrebujemo resničen sistem lastnih verov, ki bo dodatno prispeval k evropskemu proračunu, vsaj za polovico več v primerjavi z proračuni držav članic. Potrebujemo strezno ravnotežje med sredstvi, ki jih uporabljamo za Evropsko unijo in eh, sredstvi, ki prihajajo iz nacionalnih proračunov. Potrebujemo več preglednosti in več demokratičnega nadzora nad vsemi temi sredstvi. Evropske državljani danes niti ne zaupajo kaj dosti v politike, ki se oblikujejo na evropski ravni. Zakaj? Zato, ker je v zadnjih letih bilo sprejetih več finančnih instrumentov in mehanizmov v Evropski uniji, ki smo jih oblikovali za voljo doseganja celega niza ciljev, nihče pa ni prevzel odgovornosti za to. Najprej moramo državljanom na pregledan in demokratičen način pojasniti, kako deluje ta sistem, ki je absolutno preveč kompleksen. To arhitekturo je treba spremeniti, ker je preveč kompleksna. Potrebujemo proračun unije, ki bo blizu prednostnim nalogam evropskih državljanov. Hvala za ta hiter prispevek. Zdaj pa Joel Žiro, splošni poročevalec iz odbora odbora za finance v Franciji. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik. O virih bomo govorili v okviru drugega panela. Vsi razumemo, da bo odhod Britancev zaplet v proračunsko enačbo, ampak to je tudi priložnost, da se na novo pogovorimo o določenih vprašanjih. Dovolite mi, da ostrajam na tem, kar sem izpostavil že lani v Talinu. Gre za ta rabat. Francija je nasprotovala temu rabatu, stalno zastopam to stališče, ugotavljam pa, da še vedno plačujemo milijardo več kot nekatere druge velike države, kot je Nemčija, ki tudi zahtevajo rabat z vidika DDV-ja. Skratka, pri tej obsežni razpravi je seveda Francija prispevala dodatno prispevati, bo pa to seveda vezano tudi na razpravo o tem, koliko bo prispevala vsaka posamezna država. Med CDU in SPD je bil podpisan sporazum, kjer piše, da naj bi se povečal prispevek Nemčije, česar sem vesel. Kar zadeva kohezijsko politiko, zelo na kratko. Kohezijska politika je nujno potrebna, je v samem osrčju evropskega projekta. Istočasno pa se mi zdi povsem normalno, da bogatejši prispevajo k razvoju manj bogatih, to je načelo solidarnosti ne želimo pa, da bi se razplamteli prispevki zgolj enih držav članic. Ali ne bi, na primer, te strukturne sklade preusmerili v tista ozemlja, ki najbolj trpijo zaradi globalizacije, ali pa v smeri tistih, ki so se bolj zauzemali za strukturne politike, naprimer, ko gre za makroregionalne strategije, te zagotavljajo pravo evropsko integracijo. To so avenije, ki bi jih morali še raziskati. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa Ajder Garja Zabal, članica Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, predsednik. Govorimo o proračunu za prihodnost Evropske unije. Vedno znova govorimo o tem, da moramo storiti več z manj sredstvi. Vedno znova se zdrznem ob tem stavku, kajti podrobno se lotevamo politik, zavedamo pa se, da bomo morali storiti več z manj sredstvi, tako da sami sebe slepimo, zato bi morali najprej te stvari sami pri sebi razčistiti. Zastavlja se torej vprašanje, če želimo storiti več, potrebujemo več sredstev v evropskem proračunu. V nasprotnem primeru moramo sprejeti dejstvo, da bomo morali sprejemati manj politik na evropski ravni, ker pač nismo pripravljeni dati na voljo več denarja. Dokaz, da je temu res tako, pa je bil ta finančni okvir. V tem finančnem okviru, ko smo imeli krizo z begunci, ko so prišli vsi ti migranti, ko smo pripravljali naložbene načrte, ko smo pripravljali načrte na področju Evropske solidarnosti, smo iskali sredstva iz drugih programov, krčili smo druge programe, zato da smo financirali vse tisto, kar sem omenila. Z manj ne moremo storiti več, zato je treba nekaj storiti na tem področju če želimo zagotoviti skupno kmetijsko politiko, če želimo ohraniti to politiko na evropski ravni, bomo morali zagotoviti več sredstev, sicer se bo ta politika ponovno nacionalizirala. Potem, če želimo imeti enakopravne regije, moramo storiti več, sicer kar nekaj regij v Evropi ne bo morala koristiti kohezijske politike. Res je, da gre za solidarnost med bogatejšimi in revnejšimi deli, ampak tudi solidarnost je treba uravnotežiti. Zato se mi zdi narobe, da je Evropa kohezijsko politiko, ki napreduje, namenila tudi bogatejšim regijam. Enako velja tudi za obnamno politiko, za politiko na področju raziskav in razvoja in inovacij. Druga zadeva, ki bi rada izpostavila, glede na to, da nima veliko časa, fleksibilnost. Danes bomo odločili o tem, kaj se bo dogajalo v naslednjih desetih letih, ker nimamo vseh Odgovorov, ker niti nimamo vseh vprašanj, potrebujemo fleksibilnost. Še zadnja pripomba, nujno je, da dosežemo sporazum pred volitvami leta 2019. To je nujno, nujno potrebno, zato je pomembno, da tudi nacionalni parlamenti pritisnejo na svoje vlade. Bistveno je to, kar je storila Portugalska, ki je oblikovala poseben odbor, ki bo spremljal pogajanja. Če se ne dogovorimo do konca tega mandata, bomo izgubili še dve leti in pol, preden se bodo izvajale politike. Hvala. John Lahat je naslednji podpredsednik odbora za proračun iz irskega parlamenta. Thanks, uh, Just... Najlepša hvala, gospod predsednik. Nekaj krajših pripomb imam. V Bruslju se osredotočate v okviru Brexita, predvsem na obdobje po Brexitu in učinke, ki jih bo ta imel na proračun. O tem govorita komisija in cela unija. Ampak zdaj bi izkoristil priložnost, da tako kot smo to storili z delegacijami na obisku, da povdarim učinke, ki jih bo Brexit imel na Irsko. Na nas bo to vplivalo tako kot na nobeno drugo državo članico, kot posledica. Torej, to bo posledica izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije na naše gospodarstvo, na naš BDP, bo to močno vplivalo in mi smo država, ki je šele malce okrevala po krizi. Na letni ravni smo med 9 do 12 odstotkov in ne vem, kaj bo, ko bo do Brexita prišlo. Tako da bi povdaril, da ne gre le za učinek Brexita na Irskem, bo to imelo večje posledice kot za katerokoli drugo državo. Stebri in prioritete, ki jih omenjate, kot naprimer migracije, ki so prizadele tiste države članice, ki ležijo ob mejah, omenjali ste obrambo, Za neutralne države je izraz obramba že tako ali tako lahko politično nabit, ampak eh, za vse nas to pomeni naložbe in kibernetsko varnost, recimo. Tako da je to zelo pomembno, ko se bodo sprejemale odločitve o proračunu. Ne gre tu nujno le samo za vojsko, treba je ohraniti v mislih tudi kibernetsko varnost. Hvala lepa. Merci. La parole est maintenant à Najlepša hvala. Sedaj pa Marija Delmar Angulo. Veš, eh, el próximo mar... Lepo zdrav. Prihodni večletni finančni okvir mora biti del naših vizij za močnejšo in bolj povezano Evropo. V močnejši in bolj povezani Evropi bomo imeli boljši položaj, lažje bomo dosegli prioritete za naše držav, državljane. Vedno smo lahko spodbujali ekonomsko kohezijo, vedno smo preverjali način, kako deluje notranji trg. To je bila glavna vizija, glavna naloga večletnega finančnega okvira in njegovo ulogo moramo tudi v prihodnje zaščititi. To je izjemno pomembno, če želimo zagotoviti gospodarsko blaginjo in zaposlenost v Evropi. To prispeva tudi k blaginji in dobrobiti naših državljanov. Če želimo integrirani, povezani notranji trg, moramo razmišljati o pomembnih vidikih, kot sta konkurenčnost in stroški trajnostnega razvoja. Tudi SKP ima zelo pomembno vlogo za države, kot je Španija. Kohezija je še eden izmed virov odhodkov, je pa to tudi vir sredstev, vse gre za naložbe v Evropo. In to je tista druga plat, ki jo tudi moramo upoštevati. V zadnjih nekaj letih smo videli, kako pomembna je bila kohezijska politika. In ugotovili smo lahko prav tako, kako pomembno vlogo je odigrala SKP, skupna kmetijska politika. Naložbe skupaj s konvergenco so porinile tiste regije, ki so zaostajale naprej. In prav zato bi morali na te dele, na te politike gledati predvsem kot na vir sredstev, saj prispevajo k ekonomski in socialni koheziji. Gre torej za sredstva, za vire, gre za zelo pomembne naložbe v prihodnost Evrope in prihodnost ter blaginjo naših državljanov. Kar se tiče novega sistema sredstev za večletni finančni okvir. Lahko rečem, da je večletni finančni okvir postal zelo kompleksen in včasih eh, težko zagotovimo transparentnost. Prihodni večletni finančni okvir pa je priložnost, da racionaliziramo stran prihodkov, stran sredstev v večletnem finančnem okviru, odpravimo rabate in tako zagotovimo sistem, ki bo povezan z BND-jem. To je po mojem glavni kazalnik. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, Brexit ni razlog za to, da bi manjšali sredstva, kot številni pravijo. Brexit je razlog za to, da bi manjšali sredstva, kot številni pravijo. Kljub temu, da obžalujem dejstvo, da Združeno kraljestvo zapušča Unijo, je pa to možnost, da pojasnimo, kakšno Evropo želimo, da si postavimo prioritete in potem zagotovimo ustrezen proračun, da bomo te cilje tudi dosegli. Tako, kar se tiče nacionalnih prispevkov in evropskega sistema lastnih sredstev. Ampak najprej si moramo sploh izbrati skupno vizijo. Včasih se nam zdi, da gre za situacijo, ki je pravzaprav obrnjena na glavo. Denar že imamo, potem pa ugotavljamo, kdo je najmočnejši, da se do njega dokoplje. Verjetno se spomnite noči dolgih nožev v svetu, kar se je dogajalo že pogosto v preteklosti. Da situacija ostane takšna, kot je bila doslej pri večletnem finančnem okviru, ne deluje več zaradi najrazličnejših razlogov. Treba je vse skupaj ustrezno razložiti in ne smemo pozabiti na demokratični nadzor. Sicer že moramo ohraniti prožnost, ampak treba je zagotoviti dovolj finančnih sredstev za financiranje evropskih politik. Treba upoštevati tudi tako imenovano načelo flexicurity in treba je zagotoviti evropske vrednote. Glavna dodana vrednost za Evropsko unijo pa je, da ta ostane živa in močna. Pod pritiski populističnih in euroskeptičnih trendov. Evropski sistem mora ostati funkcionalen in pri tem ne sme ubiti samega sebe, ne sme torej ubiti unije. Izpostavila bile nekaj funkcij v tem trenutku, ki jih mora evropski proračun izpolnjevati. Financiranje kohezije, v ekonomsko in socialno razdeljeni uniji. Mora zagotavljati makroekonomsko stabilnost na evropski ravni, mora krepiti oziroma odpravljati neenakost. Najpomembneje pa je, mora na, novno, na, na novo ugotoviti in zagotoviti evropske sklade. Evropski finančni minister je položaj, ki ne sme obstajati, če mu ne bomo dali na voljo ustreznih pooblastil za ukrepanje. To pa pomeni proračun. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa bom prosil oba soporočevalca, da podata končne sklepe te nažalost prekratke razprave. Po eno minuto. A želite, da rečem da ali pa ne? V politiki je običajno tako, da so naša mnenja deljena in to pravzaprav politično življenje bogati. Nekateri se strinjamo, da je treba pojasniti, če se si sploh želimo od Evropske unije in gre za to, da si od Evropske unije želimo več. Ne pomeni pa to nujno, da želimo večji proračun. Samo jasno želimo reči, ali si želimo ohraniti enake standarde, ne nujno isti proračun, ampak enake standarde, kot smo jih imeli pred Brexitom, tudi po Brexitu, ali bi si želeli spremeniti standard politik v Evropski uniji. Če želimo standard politik ohraniti enak, potem je bistveno, da ugotovimo, koliko bo kaj stalo in kje bomo našli sredstva, bodi si prek nacionalnih prispevkov ali s pomočjo lastnih sredstev ne gre za to, ali mora biti proračun večji ali ne. Zato je dovolj ambicij. Ampak kot parlament, v katerem so zastopane različne politične skupine, bi radi povedali, da, je, da po našem mnenju ne smeti za to, da bi znižali ambicije Evropske unije. Če se bodo vlade odločile, kar so se, da bodo vključile nove elemente, kot so obramba, kot so varnost, moramo zastaviti vprašanja. Pravimo, v redu, strinjamo se, ampak če smo soočeni z novimi izzivi, odkot bo prišel denar? Kje ga bomo našli za te nove izzive? Bodi si moramo te nove izzive opredeliti in jim nameniti ustrezna sredstva ali pa iz tega ne bo nič. Ne gre za to, da ne bi smeli dodajati novih elementov in izzivov, treba pa je razjasniti, odkot bodo prišla sredstva in zaradi tega je treba okrepiti proračun, seveda pa na razumen način. Izabel Toma. Najlepša hvala. Izabel Toma. Za eno minuto. No, ena minuta, žal mi je, to je zelo malo časa. Rada pa bi izpostavila naslednje. Ne gre za to, da želimo povečati proračun, gre za to, da želimo proračun ohraniti na uh, tej ravni pred odhodom Združenega kraljestva. Ne zgolj, da nočemo poseči v naše ambicije in to ni moje stališče, to je tudi stališče sveta. Ne predlagamo dodatne, nove ambicije, zato moramo biti dosledni. Rada bi povedala naslednje gospodu Mulderju. Točno to smo dejali nočemo novih programov brez novih sredstev. Če želimo nove programe, pa potrebujemo nova sredstva in na tem delamo. Rada bi se zahvalila eh, portugalskemu parlamentu za to odlično pobudo. Pozivam vse ostale nacionalne parlamente skupaj z Janom Olbrichtom in uh, drugimi kolegi iz odbora za proračun smo vedno pripravljeni pripraviti skupne sestanke, če želite. Najlepša hvala. Preden predamo besedo gospe Evgeniji Angelovi in celotimo drugega panela, imam naslednji poziv za vas. Delate v nacionalnih parlamentih in eh, vedno je govora o evropski dodani vrednosti. A se vam ne zdi, da obstajajo izdatki, ki na nacionalni ravni niso tako učinkoviti, kot eh, smo pričakovali? A ni nastopil čas, da nekatere ukrepe sprejemamo kolektivno na evropski ravni? Z drugimi besedami, če povečamo evropski proračun, moramo eh, pomanjšati zmanjšati nacionalne proračune. S tem bomo pokazali, da obstaja neka evropska dodana vrednost. Naprimer, eh, vesolje, eh, obramba, migracije in tako naprej. Takšna področja morda zahtevajo skupne evropske ukrepe, ker ukrepi na nacionalni ravni niso tako očikoviti kot eh, morebitni ukrepi na evropski ravni. S tem bomo zagotovili to dodano vrednost in zagotovili tudi, da globalno gledano povečanje evropskih sredstev ne bo eh, povečalo sredstev nasploh, zato ker bomo zmanjšali porabo na nacionalni ravni. S tem pa besedo predajam vam, gospa sopredsedujoča. No, najprej se morajo zamenjati poročevalci Janoša Levandovskega in Žerarja Depreja. Prosim, da se nam pridružita za omizjem. Tudi Daniele Vjote nas zapušča. Zamenjal pa ga bo Alala Masur. Najlepša hvala, spoštovani predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, v veliko veselje mi je, da lahko sopredsedujem temu sestanku skupaj z gospodom Artujem gre za sestanek odbora za proračun v Evropskem parlamentu in odborov iz nacionalnih parlamentov. Kot veste, je Bolgarija prevzela predsedovanje Evropskemu svetu prvič za nas. To je torej novost za našo državo, ampak iščemo načine, kako biti čim bolj učinkoviti. Evropski parlament in nacionalni parlamenti so neštetokrat dokazali, da nikakor niso, da tekmujejo med seboj. Prepričana sem, da lahko sodelujemo, se borimo za skupen interes evropskih državljanov in okrepimo njihov demokratični glas. Lahko smo zanesljivo orodje, kako evropske državljane približati Evropski uniji. Če bomo še okrepili to plodno sodelovanje, bo to pomemben menik za vsako izmed evropskih politik. Sodelovanje med eh, evropskimi parlamentarci je izjemno pomembno v času vse večjega populizma, v času vse manjšega zaupanja v javne institucije nasploh. Treba se je zavedati bistva Evropskega parlamenta, kot ga je opredelil Jacques Delors. Gre za sodelovanje, eh, solidarnost in eh, konkurenco, torej solidarnost, ki združuje in vse ostalo, kar nas krepi. Treba je najti skupne rešitve, ki bodo odražale voljo vseh državljanov, da še naprej hodimo po skupni poti in skupaj premagamo težave. Mlade generacije in izobraževalne ustanove morajo tudi odigrati pomembno ulogo v prihodnosti Evrope, tako da bodo prinesli novo energijo, sveže ideje, kako reformirati Evropsko unijo, tako da bodo dosegli visoka pričakovanja naših državljanov. Še posebej zaskrbljujoče je, da je zdaj prvič po času Prve svetovne vojne dejansko tveganje, da generacije mladih ne bodo na koncu v boljšem stanju kot predhodne generacije. Številnim se zdi, da je Evropa preveč odmaknjena, da se pravzaprav umešava v njihova življenja. Zahtevajo od Evrope, da zagotovi praktične rešitve na krize, s katerimi se soočamo, bodi si finanske, finančne, ekonomske, socialne ali katere druge. Sprašujejo se, kako Evropska unija izboljšuje njihov, stand, njihov življenjski standard in pričakujejo jasne odgovore od nas pa je odvisno vseh nas, od vseh poslancev, da te odgovore zagotovimo in da smo posem iskreni v odgovorih, ki jim jih zagotavljamo. Drugače se bomo eh, znašli v slabi situaciji. Zgodba Evrope je zgodba demokracije, svobode, blaginje, eh, trajnosti. Tako da se moramo zavedati tistih načel, ki nas združujejo kot, kot evropejce in uspehov, ki smo jih dosegli skupaj. Včasih, kot so današnji, Evropska unija potrebuje moč in zauzetost, zagnanost, tako da se bo lažje odzvala na pričakovanje svojih državljanov na področju varnosti, gospodarstva, socialne vključenosti, varstva okolja in seveda tudi podnebnih sprememb. Za Evropo je ključnega pomena, da sprejme tudi tehnološke spremembe in tako zagotovi uh, varno prihodnost, ki bo prinesla blaginje vsem državljanom. Hkrati pa se moramo odzvati tudi na izzive hitro spremenjajočega se sveta. Državljanom je treba ponuditi varnost in priložnosti. Občutljive teme, kot je prihodnost evropskega proračuna po letu 2020, bodo legitimne le, če bodo predmet vse splošne javne razprave pozorno prisluhnili skrbem naših državljanov in jih bomo tudi upoštevali. Sporočanje in predstavljanje evropskih ukrepov bi moralo biti eden izmed naših glavnih ciljev. Kaj tudi revolucionarne ideje in zamisli lahko propadejo, če se jih ne sporoči ustrezno in če jih državljani ne podprejo. Politična vizija večletnega finančnega okvira od leta 2021 do 2027 je ključnega pomena za najrazličnejše vidike za razvoj unije v prihodnih v prihodnjem desetletju. Zdaj čakamo na predlog Evropske komisije, moramo pa se osredotočiti tako na stran prihodkov, kot tudi odhodkov v skupnem proračunu. Razprave so zelo resne in vsekakor se bomo spustili v podrobnejše razprave, čim bomo dobili predlog proračuna Evropske komisije. Jaz se bom skušala čim bolj omejiti in se držati časa, ki mi je bil dodeljen za govor, ampak zdaj bi rada dala besedo gospodu Janušu Levandovskemu in gospodu Žeraru Depreju, ki sta soporočevalca za lastna sredstva. Izvolite. Najlepša hvala, dober večer. Sva dva soporočevalca govoriva pa z istim glasom. Uh, pozdravljam ljudi, ki so vas izvolili evropski državljani v različnih državah Evrope. Zdaj se pogovarjamo o prihodkih, torej o sistemu lastnih sredstev v prisotnosti mojega dobrega prijatelja, gospoda Lamasura, ki sedi tam le blizu. Gre pa za spomin na prejšnje poskuse, kako spremeniti, kako reformirati prihodkovno plat proračuna. Ti poskusi niso bili, niso bili vedno najuspešnejši, ampak zdaj poskušamo znova. E, ne pustimo si vzeti poguma, zato smo se znova lotili reforme in tudi komisijo pozivamo, da se drži našega zgleda, da bo tudi ona pogumna. Prejšnjič smo razpravljali o tem, o različnih vidikih, o davku na finančne transakcije in postavljenem sistemu DDV. Ampak to bi pravzaprav pomenilo, da se odpravi britanski rabat in e, odgovor iz Londona se je nemudoma glasil ne. Tako se je zgodba tudi končala. Ohranilo se je samo okrepljeno sodelovanje med državami članicami, kar se tiče davka na finančne transakcije. Ampak zdaj poskušamo znova, kajti Brexit bi v tem oziru lahko pomenil uh, novo priložnost. Države članice bodo zdaj morda prožnejše, prilagodljivejše, saj se soočamo z novimi izzivi in treba je ugotoviti, kje pridobiti nova sredstva. Zato bomo v odboru za proračun ta teden glasovali o resoluciji na tem področju, skušali bomo biti pogumni, eh, vendar pa ne predlagamo nikakršnih sprememb pogodb, torej ne provociramo in tudi uh, Eh, ne posegamo v fiskalno suverenost nacionalnih parlamentov. To je namreč v pristojnosti nacionalnih parlamentov in tako mora tudi ostati. Paradoks obstoječega sistema ni le ta, da je kompleksen in netransparenten prispevki iz naslova BND eh, na to države članice gledajo bolj kot na stroške in ne naložbe v Evropsko unijo tako, da se v pogajanjih pogosto gleda le na pravičnost, da bodo vsi dobili tisto, kar si zaslužijo. In obstoječ sistem je zares preprosto kritizirati. Je pa paradoks, da je ta sistem stabilen že od poznih 80-ih let. Zato smo se tega poskusa tudi lotili. Se pa sprašujemo, kateri so tisti kandidati za nova lastna sredstva. Skupaj s kolegom Deprejem skušava razmišljati o različnih verih, nihče ni popoln. Znova razmišljamo o poenostavljenem DDV-ju, brez Britancev bo ta naloga morda malce lažja. Potem je tu davek na finančne transakcije. Ampak tu gre za obdavčenje transakcij, niti ne finančnih dejavnosti, tako da bi zmanjšali možnosti za špekulacije na finančnih trgih. Ne gre za to, da bi obdavčili zasebna gospodinstva, gre za drugačen davek na finančne transakcije. Kaj torej vsebuje naš predlog? E, morebitna obdavčenja gospodarskih družb. Zato potrebujemo tudi več strokovnega znanja za digitalni sektor. V moji državi pa je najtežavneje najti nekaj, s čimer bomo spodbujali boj proti podnebnim spremembam in uh, davek v zvezi z okoljem. Tako da je v našem predlogu nekaj najbolj neutralnega davek za prilagajanje oziroma zmanjševanje ogličnega odtisa. Osredotočamo se na podjetja in skušamo zgoditi sistem, ki bo primerljiv za uh, sistem za trgovanje z emisijami, ki ga že imamo. Nekateri vidiki so predvidljivi, recimo prispevki tretjih držav, obdavčenje plač zaposlenih v institucijah, potem pa so tu še malce manj predvidljivi vidiki, recimo finančne kazni in to so tisti deli našega predloga, kjer pozivamo komisarja Ettingerja, da še uh, naprej vodi delo v, glede novega sistema lastnih sredstev. Hvala lepa, gospod Levandovski, gospod Depri. Merci, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sveda se strinjam s tem, kar je povedal kolega in soporočevalec Janoš Levandovski. Rad bi povzel stališče, ki ga zauzemamo v malce bolj splošnem okviru. Potrebujemo nova sredstva na evropski ravni, to je jasno. Slišim nekatere, tudi tukaj v dvorani, ki pravijo, da evropski proračun predstavlja eh, preveliko breme, ki rase. Če si pogledamo, kaj evropski proračun predstavlja glede na BND Evropske unije, vidimo, je izvira 493, uh, evropski proračun predstavljal v tistem večletnem okviru en odstotek BND, eh, sedaj pa 1,3 eh, odstotka. V zadnjih letih se je evropski proračun zmanjšal glede na uh, rast v uh, evropskem proračunu. Nekateri primerjajo tudi neto prispevnice in neto prejemnice. Ampak neto prejemnice ne upoštevajo vedno vsega, kar dobijo iz Evropske unije. Naprimer, enotni trg, ker imamo eh, usklajene standarde, za proizvode in storitve imamo tudi enotno valuto. Nek mehanični izračun in primerjava med eh, neto prispevnicami in neto prijemnicami eh, ni prava odločitev. Kot smo slišali, bo Brexit privedel, privedel do vrzeli, imamo tudi nove prioritete, sredstev pa eh, ne in vsi, ki smo tu, se strinjamo, da moramo na nekaterih področjih eh, delovati bolje, naprimer, kar se tiče nadzora nad zunanimi mejami. To so zelo uh, pomembni ukrepi za upravljanje uh, s priseljenskimi uh, tokovi. To je tudi pomembno za ravnoteže interne politike v Evropski uniji. Komisija je predstavila nov dokument, uh, ki predlaga št štiri scenarije za izboljšanje učinkovitosti. Eh, minimalističen, ki bo stal 4 eh, milijarde in maksimalističen, ki zahteva pravi nadzor nad zunanjimi mejami, učinkovit nadzor, skupen nadzor, ki bo zahteval 150 milijard eh, evrov v sedmih letih. Mi bomo morali odločiti, glede na prioritete, ki jih bomo izbrali, koliko dodatnih sredstev bomo potrebovali v naslednjih letih. Odgovoril bom tudi na vprašanje oziroma komentar, ki sem ga slišal prej, eh, češ, eh, da bomo na evropski ravni vzpostavljali ne vem kaj. Ne, ne gre za to. Eh, jutri komisija, parlament in svet ne, bosta, ne bodo dejali, tole se bomo odločili, takole bo. Ne posegamo v fiskalno soverenost. Janoš je o tem govoril. Razprava o lastnih sredstev se osredotoča na dohodke za uh, evropski proračun, ki obstajajo drugot. Naprimer, uh, kar se tiče DDV, ne ustvarjamo novega DDV-ja. Ne, imamo zgolj nek delež, skupen delež, ki se uporablja za financiranje evropskega proračuna. Enako velja za skupno konsolidirano osnovo od uh, davka na dobiček. Uh, pravnih oseb. Enako gre z, eh, pri davku za, da, eh, za eh, finančne transakcije ali pa pri zelenem davku. Ne gre za vzpostavitev evropskega davka, gre za uporabo sredstev, ki jih države članice nabirajo in uporabo teh sredstev v okviru evropskega proračuna. Vem, da nekateri kolegi, nekateri parlamentarci menijo, da je Eh, najbolj pravičen dohodek, dohodek eh, vsake države članice na podlagi nacionalnega BND. Mi smo jasno povedali, da želimo zmanjšanje nacionalnih eh, prispevkov za 40 odstotkov v obdobju teh sedmih let. Te želimo zamenjati z lastnimi sredstvi, kot je dejal uh, Januš in to bo celovit svežen. Toliko, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, to je z moje strani vse. Najlepša hvala, gospod Depre. Sedaj pa gospod Alana Masur, član skupine na visoki ravni za lasna sredstva. Gospod Lamasur, z veseljem bomo prisluhnili vašim komentarjem. Izvolite. Eh. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Izpostavil bom dve ali pa tri točke, o katerih so kolegi že govorili. Prvič, razumeti je treba, da je ta reforma financiranja evropskega proračuna nujna. Ne moremo se ji več izogibati. In to zaradi učinka, ki nastaja, zaradi padajočih eh, dohodkov oziroma prispevkov nacionalnih eh, proračunov zaradi odhoda Združenih kraljestva in zaradi povečanja potreb, ki so že bile sprejete. Vlade so jih sprejele, nacionalni parlamenti in institucije pa so jih potrdili. Zlasti gre za eh, nadzor nad priseljevanjem, gre za boj proti islamističnemu terorizmu, gre za boj proti podnebnim spremembam, ter za nova partnerstva, naprimer z Afriko. Do sedaj smo imeli po en sklad za vsak nov izziv, naprimer skrbniški sklad za to in ono in drugo, sedaj pa potrebujemo enoten proračun, s katerim se bomo izognili takšnemu zapravljanju sredstev in časa. Drugič, ta reforma ni revolucionarna, kot je dejal zlasti Gerard Depre, ne gre za prenos fiskalne suverenosti. Ta še vedno ostaja v vsaki državi članici, v vsakem nacionalnem parlamentu. Gre za obravnavo Evropske unije kot nekakšne teritorijalne skupnosti, kot to velja v nekaterih eh, državah članicah samih, naprimer v Franciji regijam in mestom omogočamo, da se napajajo prek eh, fiskalnih eh, sredstev, prek eh, parlamenta omogočimo regijam in mestom, da uporabijo določene eh, davke, določene davščine in eh, jih uporabljajo za svoje programe. In logika je tukaj ista. Vedeti moramo, da smo tekom prvih 20 eh, let obstoja Evropske gospodarske skupnosti delovali na podlagi lastnih sredstev brez nacionalnih prispevkov. In to je delovalo od prvega dne naprej, naprej carinske dejatve. Takrat smo dobili z tega naslova veliko denarja, ker smo imeli protekcionistično politiko, na to uh, eh, sredstva na podlagi DDV-ja, ki so delovala, to je bilo potem popolnoma spremenjeno. Izmeli smo celo eh, davek, ki bi ga danes označili za zvezdnika. In eh, šlo je za davek na eh, podjetja, ki so se ukvarjala s premogom in jeklom in to je delovalo 20 let. Na to se je sistem spremenil in na nek način uh, popolnoma obrnil, zato ker uh, je evropski proračun danes financiran večinoma z nacionalnimi prispevki. Ne gre torej za revolucijo, gre za vrnitev k našim začetkom. Ne bom se spuščal eh, v vprašanje različnih možnosti, se pa strinjam eh, s tem, kar so povedali poročevalci Evropskega parlamenta. Ustrajam pa pri tem, da je treba zagotoviti soglavje, so, eh, so, so, soglasje eh, vlad in držav članic. V vsakem primeru pa bodo imeli zadnjo besedo nacionalni parlamenti. In uh, glede tega nacionalnih parlamentov ne sme biti strah. Na to pa bi se dotaknil še nečesa, kar je zelo uh, ustrezno povedal predsednik Artui zagotoviti moramo, da bomo z vsakim porabljenim evrom na evropski ravni prihranili vsaj en evro na nacionalni ravni, če se neka pristojnost od sedaj naprej izvaja na evropski ravni, potem moramo seveda na evropsko raven prenesti sredstva za to. Človeške vire, finančne vire, in to na podlagi fiskalnih eh, sredstev. Davkoplačevalcu, ki je vedno isti davkoplačevalec, isti nacionalni davkoplačevalec, ki tako ali tako plačuje davke, ne glede na to, če politika deluje na regionalni, nacionalni ali evropski ravni, temu davkoplačevalcu moramo zagotoviti, da pri prenosu ravni pristojnosti ne bo prišlo do povečanja davka, da bomo zgolj izboljšali učinkovitost rabe sredstev. In zato predlagam, da v okviru računskega sodišča eh, in računskih sodišč držav eh, članic vzpostavimo organ, ki bo zagotavljal, da vsakič, ko vzpostavimo neko evropsko agencijo, ko eh, prenesemo neko pristojnost na evropsko raven, spoštujemo to načelo proračunske doslednosti, proračunske enotnosti in to pri vsakem porabljenem evru. Hvala. For, um... Najlepša hvala, da ste se držali časovne omejitve, gospod Lamasur. Sedaj pa nacionalni parlamenti. Najprej gospod Andrej Šlahte iz Polske. Izvolite. Za dve minuti. Ca? korzystając z sugestii pana przewodniczącego, że parlamenty narodowe Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prej ste dejala, da lahko nacionalni parlamenti spregovorijo iskreno. In zato bi rad predstavil mnenje našega parlamenta in naše vlade. Pripravljeni smo na razpravo o večletnem finančnem okviru po letu 2020. Zavedamo se, s kolikšnimi izzivi smo soočeni vemo tudi, da je treba poskrbeti za varnost državljanov. Ne gre seveda le za vojaško plat, gre tudi recimo za energetsko varnost. Kar se tiče recimo Severnega toka 2, imamo tudi svoje mnenje o tem. izvajanje prednostnih nalog mora vsekakor upoštevati cilje kohezije in kmetijske politike. Potrebujemo ambicioznost, ambiciozen pristop, kar se tiče evropskega proračuna. Evropski proračun se po našem mnenju ne bi smel zmanjšati. predlog komisarja Oettingerja se nam zdi zelo zanimiv. Komisar je predlagal, da se evropski proračun ustrezno okrepi z naslova BND, treba pa bi bilo tudi povišati prispevke iz sistema lastnih sredstev. Najlepša hvala.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 Evropsko unijo in eh, pravzaprav se je podpora Evropski uniji po odločitvi o brexitu še povečala. Ne smemo pa zdaj obremeniti evropskih državljanov, in uh, davkoplačevalskega denarja še bolj usmeriti v evropski proračun. Nekatere države članice že tako ali tako prevzemajo večji delež odgovornosti, moramo pa zagotoviti, da se evropska logika ustrezno razporedi, ko gre za teme, kot so migracije in podnebje morajo priti sredstva iz drugih virov, ne iz nacionalnih proračunov. Le tako bomo zagotovili zaupanje evropskih državljanov Evropsko unijo. Lahko bi kar privrčevali recimo v okviru skupne kmetijske politike. Če bi višali davke, to ne pomeni, da bi s tem zaustavili rast v kmetijstvu. Treba je razmisliti, o tem, kako torej zagotoviti obdavčenje in razprave o tem se morajo nadaljevati. Moramo torej razmisliti o tem, kako izvesti spremembe, ne da bi še zmanjšali manevrski prostor držav članic, kajti to bi zaupanje državljanov v Evropsko unijo še zmanjšalo. Eh, Najlepša hvala. Naslednji je gospod Jose Manuel Fernandez iz Portugalske. Najlepša hvala, to je zelo pomembna razprava. Razprava, ki preprosto včasih vodi tudi k populizmu. Ljudje želijo okrepiti proračun, na to pa pravijo tudi, da nočejo dodatnih Eh, lastnih eh, sredstev. To pomeni više nacionalne prispevke, to pomeni tudi više davke za državljane, za davkoplačevalce. Pojasniti je treba, da če želimo povečati proračun, je najlažje pri tem najti sredstva, ki ne bodo kaznovala državljanov. Drugi želijo ohraniti obstoječi sistem. Sistem, ki temelji na nacionalnih prispevkih. Finančni ministri se obnašajo, kot da so lastniki proračuna. Nekateri so večji lastniki kot drugi. Ta sistem vzpostavlja napačno razlikovanje med neto prispevnicami in neto prijemnicami. Najmanj 85 odstotkov proračuna prihaja iz držav članic, Nemčija in Francija zagotavljata 38 eh, odstotkov proračuna 28 terice. In jasno je treba povedati, da morajo biti vsi državljani lasniki uh, proračuna. Vse države članice pa so eh, prejemnice tega proračuna. Tudi tiste države, ki v proračun uplašajo več, kot iz njega eh, dobijo, pa imajo dostop do drugih eh, oblik javnega dobra, dobrega. Ne vem, če državljani vedo, da se 94 odstotkov proračuna uporablja za naložbe. Tako da se v države eh, vrne večino sredstev. V določenem trenutku bo treba izračunati, kakšen je eh, strošek eh, neobstoja politik, ki jih imamo. Združeno kraljestvo, ki je neto prispevnica, sedaj dobro razume, kakšen strošek bo izhod iz Evropske unije in ta strošek je eh, večji kot pa eh, prispevek, ki ga uplačujejo trenutno v Evropski proračun. Mes. Najlepša hvala, gospod Fernand, sedaj pa gospa Sabin Tilaj iz Francije. Prosim vas, da se držite dve minutne omejitve. Najlepša hvala. Ko sledimo te razpravi od samega začetka naprej, hitro uvidimo, da se soočamo s političnim problemom, problemom politične volje, s političnimi vprašanji se ukvarjamo. Želimo se na nek način izogniti reformi in to sedaj ni več mogoče, ampak vprašanje je, kaj želimo sedaj narediti skupaj. To je tisto pravo eh, vprašanje. Eh, vprašanje, na katerega moramo odgovoriti ne zgolj mi, ampak tudi državljani mislim, da se ne moremo več izogibati iskanju odgovora na to vprašanje. Mi v nacionalnih parlamentih smo soočeni z našimi državljani, z davkoplačevalci in morda je eh, napočil pravi trenutek za posvetovanje z državljani, ki, jih, eh, ki ga eh, izpostavlja predsednik Macron številne države eh, sledijo tem idejam in mislim, da je treba zastaviti državljanom to vprašanje, kateri so izzivi, katere so eh, ideje, s katerimi naj se ukvarja Evropska unija in takrat bomo imeli več panjerskega prostora za odločanje o proračunu. Hvala. Najlepša hvala, da ste bili eh, kratki in denati. Sedaj pa še gospa Izabel Toma, poročevalka za večletni finančni okvir. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. En une minute pour dire. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V eni minuti bi rada povedala eh, naslednje. Delo, ki ga opravlja eh, skupina na visoki ravni, v kateri deluje tudi gospod Lamasur, in delo, ki ga opravljamo v Evropskem parlamentu, gre v isto smer. Prvič, države članice in nacionalni parlamenti morajo biti prejemniki lastnih sredstev. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo eh, s temi lastnimi sredstvi eh, na eni strani znižati nacionalne prispevke. In mislim, da lahko s tem zagotovimo večji manevrski prostor za proračun. In evropska, eh, evropski proračun ne bo več tako velika obremenitev za nacionalne proračune. Drugič, paziti je treba da ne bomo otežili življenja državljanom, ki že plačujejo uh, davke. Plačevanje davkov je treba zahtevati od uh, tistih, ki jih trenutno ne plačujejo uh, oziroma ne plačujejo dovolj. Uh, zagotavljamo namreč neko infrastrukturo, neko uh, javno dobro in uh, ravno zato je treba plačevati. Hvala, gospod Toma. Časa nam je zmanjkalo. Besedo zdaj predam samo še panelistom, če želijo, ampak za pol minute, maksimalno minuto. Želi kdo besedo? Okay, let's, let's. No, pa dajmo povzeti to razpravo. Govorimo o novih lastnih sredstvih, ampak to ne pomeni, da bomo zanemarili prispevke z vira BNP bolj bogate, manj bogate države vse prispevajo delež. Zdaj pa bomo pač ta vidik nekoliko prilagodili. To je predvidljivo, lastni viri pa so nekoliko nepredvidljivi. Potrebujemo odločilno in odločno politiko na tem področju. Kako naj misijo nemogoče spremenimo v misijo mogoče? Upam, da bomo skupaj z bolgarskim predsedstvom obravnavali predlog Ginterja Oettingerja maja. Potem sledi Avstrija in kolikor se spomnim, Avstrija ni bila najbolj navdušena nad novimi lastnimi viri. Je pa pred nami odločilnih šest mesecev, če želimo, da zaključimo z delom na večletnem finančnem okviru. Avstrija bo odločilna, ker bo predsedovala od julija do decembra 2020. 18. Zato se tudi sprašujem, kako naj misijo ne mogoče naredimo bolj mogočo. Hvala. Uh. Ja, gospa predsedujoča. Zelo kratko izmenjavo mnen smo imeli, ampak par stvari se je vendarle izrazilo. Upravičiti moramo sredstva, ki jih zahtevamo. Upravičiti moramo izdatke. Evropske unije. Ampak najprej se moramo dogovoriti o namembnosti. Kaj nas povezuje, kakšni so naši skupni cilji, kaj bomo skušali doseči skupaj. Preko te kratke izmenjave, ki je potekala, tako prej v prvem panelu kot zdaj, vidimo, s kakšnimi izzivi se bomo soočali pri zagotavljanju ravnoteže v večletnem finančnem okviru. Kako bomo poskrbeli mi, kako bodo države članice poskrbele za to, da se ohrani ravnotežje med politikami, ki jih želimo ohraniti, zagovarjali ste kohezijsko kmetijsko politiko, na drugi strani pa se moramo soočiti tudi z novimi izzivi, ki bodo od nas terjali vedno več sredstev in vedno več sodelovanja, če želimo biti prava skupnost, ki ima skupno usodo. Hvala. Gospod Deprihvala, gospod Lamasur, hvala lepa, da ste se odrekli besedi. Naj vas vse spomnim tem tudi zaključujem. Slogan bolgarskega predsedstva je Združeni smo močnejši. Vsi delate v svojih parlamentih, ampak vseeno smo združeni in moramo na tak način tudi delovati. Naj vas spomnim, da je večerja ob sedmih, torej ob 19. uri v Evropski hiši, Evropske zgodovine. Še enkrat pet minut nasloči do večerje, se vidimo ob 19. uri. Hvala. Veliko pričakujemo od bolgarskega predsedstva, kot ste slišali.